resolucije in zapisnik iz različnih skupin. To bomo potem tudi zapisali. Naslednja točka je izjava podpredsednice Komisije in Svake predstavnice Unisije za zunanje zadeve in varnostno politike glede razmer v Egiptu. Sedaj ima besedo v njenem imenu gospod Mavrojanis. Mr. President, Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Prvič v zgodovini so egipčani lahko izrazili svojo željo in na miroljuben način izbrali osebo in projekt, ki odgovarja njihovim upom in željam. Svet za zunanje zadeve 15. junija je pozitivno ocenila volivni proces, kar predstavlja zelo pomemben korak naprej pri demokratični tranziciji v Egiptu. Predsednik Van Rompuy, predsednik Barroso, Catherine Ashton in tudi drugi evropski voliteli so čestitali novemu egipčanskemu predsedniku za te zgodovinske spremembe. Misija Evropske unije, ki je opazovala volitve in tudi organizacije civilne družbe niso poročali o nobenih večjih nepravilnostih in kršitvah, kar bi lahko povzročilo spremembe v rezultatu na volitvah. Evropska opazovalna misija je odigrala zelo pomembna vloga, vlogo pri koordiniranju opazovanja volitev v Kajru. Zelo pomembno je, da bodo vsi egipčani pod vodstvom predsednika Morsisa uživali demokratične pravice in temeljne soboščine in tudi ne, da bo, eh, se bo razsvetila aktivna civilna družba. Pozdravljamo vse izjave egipčanske vlade in predsednika Morsija, da bo Egipče naprej spoštoval mednarodne sporazume. Mir in stabilnost celotne regije je cilj Evropske unije in e-, Egipta, kjer tudi Izrael igra pomembno vlogo. Vrhovno sodišče obroženih sil je potrdilo, da pogodba še naprej velja in verjamemo, da se bodo tudi novi egipčanski voditelji tega držali. Prepričani smo, da bodo novi egipčanski voditelji igrali konstruktivno vlogo pri reševanju izziv v regiji, vključno z palestinsko konsolidacijo. Tranzicija se bo še naprej nadaljevala, da bomo dobili demokracijo in stabilnost. Egipt ne bo nikoli več enak. Ni več povratka spremembe k ustavni deklaraciji 17. junija Vrhovnega sodišča obroženih sil in odločitev, da razpustijo celoten spodnji dom, vzbuja skrb. Ta dekret je prevzel pristojnosti in sile, vojaške sile so prevzele več oblasti. Svet za zunanje zadeve je izrazil veliko skrb glede tega. Visoka predstavnica Catherine Ashton je še vedno v stiku z egipčanskimi oblastmi. Vse strani morajo omogočiti prenos oblasti na demokratično izvoljeno vlado čim bolj gladko. V tem kontekstu je napoved predsednika Morsija, da bi imenoval kabinet, ki bi zastopal vse sile, zelo pozitiven. S tem bi omogočili nacionalni konsens, ki je nujno potreben v tej tranzicijski fazi. V naslednjih mesecih bomo videli zelo pomembne dogodke za prihodnost Egipta, ko bodo sprejemali ustavo in verjetno bo prišlo do novih volitev. Zelo pomemben vidik demokratične tranzicije je, da se zagotovi, da lahko vsi odigrajo vlogo v družbenem političnem življenju, ne glede na politično pripadnost, spol, veroizpovedi ali ideologije. Ustava je sporazum, ki mora biti sprejet na podlagi konsenza, verodostojen in mora vključevati vse državljane. Zato pričakujemo, da bodo določbe nove ustave zaščitile človekove pravice in temne soboščine vseh državljanov in da bo ustava poskrbela za to, da bo vojska in policija pod nadzorom demokratično izvoljenih oblasti in da bo zajamčila neodvisno sodstvo. Egipt lahko računa na močno podporo Evropske unije pri reševanju zelo kompleksnih gospodarskih in družbenih izzivov, s katerimi se sooča. Veselimo se sodelovanja in konstruktivnega sodelovanja z novim predsednikom prihodne vlade, zato da bi še poglobili dvostranske odnose. Dialog med Evropsko unijo in Egiptom se mora čim prej začeti. Eden naših. Ena naših prednostnih nalog je, da oblikujemo nov akcijski načrt, ki bo vključeval cilje za novo sosedsko politiko, ki smo jo sprejeli v komunikaciji marca in maja 2011. Jeseni se bomo srečali z delovno skupino za Egipt, kjer bomo pokazali naša prizadevanja za demokratično tranzicijo v Egiptu. Podpredsednica in visoka predstavnica pozdravlja sodelovanje Evropskega parlamenta pri konstruktivnem oblikovanju delovne skupine. Odgovornost za prihodnost in demokratične tranzicije pa je v rokah samih egipčanov. Evropska unija pa se bo še naprej trudila, da jim bomo pomagali pri doseganju tega zelo pomembnega cilja. Najlepša hvala. Mavoje. Najlepša hvala, gospod Marojani. Sedaj pa imajo besedo govornike v imenu politični skupin, gospod Petering. Hvala, gospod predsedejoči. V Egiptu so izvolili predsednika v volilnem procesu, ki je potekal brez nasilja in to je nekaj, kar lahko samo pozdravimo. Moja politična skupina novemu predsedniku Egipta Mohamedu Mursiju želi veliko uspeha in eh, sodelovanja z nami. Prve izjave novega predsednika so nas opogumile. To, kar je rekel v zvezi z eh, svojim delom, ko gre za manjšine, zlasti kristjane in kopte, je nekaj, kar lahko postane zgled za arabsko-muslimanski svet. Predsednik Mursi si celo lahko eh, predstavlja, da bo njegov predstavnik kopt da bo torej podpredsednik kopt in na ta način bo naredil nekaj, kar je v neskladju z drugimi izjavami iz arabskega sveta. Naprimer, veliki mufti Saudske Arabije, šejk Abdul Azih bin Abdullah, je 12. marca letos eh, nekaj nezaslišenega eh, povedal. Govoril je o tem, da na arabskem polotoku je treba uničiti vse cerkve in zgraditi nobene nove. Če imamo sedaj Egipt, ki je obral drugačno pot, ki povdarja, da se lahko vera in politika prenašata, potem je to uh, dober zgled muslimanskega prepričanja in politike in sodelovanja med njimi. Kot uh, kristjan, lahko rečem, da ne obstaja neka eh, krščanska politika, temveč obstaja politika zasnovana na krščanski odgovornosti. Ne moremo imeti tudi uh, islamske politike, ampak politike, ki izhaja iz imslavske vere. In če je pri tem v središču vsega človek, potem mislim, da je to nekaj, kar lahko vsi podpremo. Pozitiv signal je tudi to, da je predsednik Mursi mednarodne pogodbe, tudi pogodbo eh, iz Camp Davida med predsednikom Sadatom in predsednikom izraelske vlade Beginom v začetku 1980-ih let eh, pozdravil. Lepo bi bilo, če bi me minister Mavrojanis eh, poslušal, zlasti ko govorimo o takih zadevah. To pomeni, da bodo in še naprej eh, priznavali Izrael in to je dober znak. Ampak sedaj je treba prositi Izrael, da vse naredi, kar lahko, da bi prišlo do rešitve dveh držav in da bi nehal z politiko ustanavljanja novih naselbin. Še nekaj civilna družba v Egiptu se ni mogla razviti. Nevladne organizacije, pa tudi mednarodne fondacije, kot je fondacija Kod Konrada Adenauerja, so uh, morale delovati v il, tako rekoč ilegali, zato jih danes eh, preganjajo. Zato je treba egipčanske eh, organe pozvati, da prenehajo s temi postopki in da se zauzemajo za delovanje in priznavanje organizacij civilne družbe, tako da bodo te organizacije lahko prispevale k demokraciji in eh, svobodnemu razvoju. Hvala, kolega. Petering, sedaj pa kolega Panceri, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Uradna razglasitev predsednika Mursija je prva faza političnem razvoju. Nekaj česar nismo mogli imati kot samo po sebi razumljivo. Pred razglasitvijo volilnih rezultatov je ustavno sodišče sprejelo dve odločitvi. Prva. se je nanašala na novo ustavo. Mislim, da ustavno sodišče še ne deluje, kot je treba. In ko gre za vrhovni svet eh, oboroženih sil je, vrhovn, je ustavno sodišče, eh, mislim, da zaenkrat eh, odigralo negativno vlogo. Morsi, in če ne ralegiamo di questo, ha inviato un messaggio di unità e concilio. Predsednik Mursi pa je vendarle slišal to sporočilo sprave in želel je pomiriti tiste dele egipčanske družbe, ki so živeli v strahu. Ko gre za prevz, eh, obljubo o prevzemu vseh sprejetih mednarodnih eh, obvez, bomo morali šele videti, kaj se bo zgodilo po, po obdobju negotovosti in težav lahko Egipt začne novo obdobje s predsednikov, ki lahko usmeri Egipt v smer spoštovanja pravne države in demokracije, po drugi strani pa bi lahko seveda okrepil tudi uh, gospodarsko delovanje. Vloga Evropske unije mora biti zelo jasna tudi v okviru akcijske skupine, ki deluje v Egiptu. Z novim predsednikom moramo sodelovati, okrepiti to sodelovanje, tako da bi postopek eh, tranzicije v, na Egiptu se končal in da bi lahko razrešili gospodarsko in finančno krizo, ki bi lahko ogrozila stabilnost države. Vielen Dank, Herr Kollege. Hvala, kolega Paceri. Sedaj pa kolegica Šake, dve minuti imate na voljo. Hvala, predsedujoči. Egipčani in mnogi po svetu praznujemo zgodovinski dogodek prvega demokratično izvoljenega nevojaškega predsednika v Egiptu. Vrhovni svet vojaških sil je razpustil parlament in prevzel celo vrsto zakonodajnih eh, pristojnosti, zato tako kot egipčani tudi mi menimo, da bo še dolgo časa preteklo, preden bo Egipt res demokratičen. Vprašanje je, kar bo lahko spremenil predsednik Mursi, če ne gre za pravno državo in demokracijo egipčani še vedno živijo eh, pod škornjem lastne vojske. Predsednika bomo prosili, da naj takoj eh, eh, razveljavi izredno stanje, naj zagotovi svobodo izražanja političnih in verskih iz prepričanj. Egipt bo demokratičen šele takrat, ko bodo ti vojaški procesi se prenehali in ko bodo začeli spoštovati človekove pravice vseh egipčanov. Evropska unija mora aktivno sodelovati z egipčani. Volitve naj morajo pripeljati do parlamenta, ki bo resnično zastopal eh, ljudi in imel zakonodajne pristojnosti. Seveda bomo počakali, kaj bo predsednik Mursi resnično naredil. Zlasti pa bomo spremljali njegovo delo na področju omogočanja našega dostopa do njihovega trga, ko gre za spoštovanje človekovih pravic vseh, zlasti žensk. In sveta v tem težkem prehodnem obdobju mu bomo stali ob strani. namesto represije sedaj potrebna svoboda. Hvala, kolegica Šake. Naslednja je gospa Benarab Atu, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Po pacu Mubaraka februarja 2011 si je prišlo do hude delitve oblasti med različnimi klikami v Egiptu in v tem kontekstu je 24. juni pomenil pomembno prelomnico. Mohamed Mursi pa je vendarle bil človek, ki je nekoč predlagal uh, tudi reforme v smislu večjih pravic ženskim, omogočiti jim je hotel namreč, da se lahko ločijo brez privolitve svojega soproga. Je torej zagovornik pravic žensk in eh, meni, da brez tega demokracija v Egiptu ni možna. Več kot tisoč žensk je želani eh, protestiralo zaradi kršitve ženskih pravic in temeljnih človekovih pravic. Eh, prav tako so kritizirale nezmožnost dostopanja žensk do političnega življenja ter eh, togost pravosodja, kadar gre za to vrste kršitve pravic žensk. Moramo podpreti, podpreti egipčanske ženske, v njihovih prizadevanjih in upam, da bo Lady Ashton tudi storila vse, kar je potrebno v zvezi s tem. Oprostite, gospa kolegica Benarapa tu. No, tako ali tako ste že prišli do konca časa. Ampak poskušal sem vam dati vedeti, da malo bolj počasi govorite, ker tolmači tega nikakor ne morejo prevesti. To sem vam poskušal narediti, ali drugače bi vam moral vzeti besedo, no, ampak zdaj ste prišli do konca, sedaj pa kolega Tenok. Predsednik Mursi je prvi demokratično izvoljeni predsednik v obdobju po uh, Mubaraku. Mislim, da je pomembno za njega, da svoje predvolilne obljube tudi iz, uh, uh, uresniči. Najprej, da si bo uh, Eh, prizadeval sodelovati z Izraelom in doseči mirovni dogovor v okviru rešitve dveh držav. Drugič, mora zaščititi pravice velike krščanske in koptske manjšine in drugih nemuslimanskih manjšin in jih zaščititi pred ekstremisti. Njegovo obljubo zato uh, pozdravljam, da bo tudi kopte in kristjane vključil v svojo vlado. Uh, Tudi muslimanske brate je treba opozoriti, da ne bodo začeli z posebnimi zakonskimi rešitvami, ki so predvidene za muslimanski svet, kajti to bi lahko povzročilo težave, ko gre za sodelovanje z manjšinami. Hvala. Hvala, gospod Tenok. Sedaj pa gospa Matijas, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. izvolitev novega demokratičnega predsednika v post-Mubarakovem obdobju je dobro, vendar ne smemo živeti v iluzijah. Te volitve predsednika so potekale v prehodnem obdobju. Prav imajo tisti, ki pravijo, da je razpustitev parlamenta pred predsedniškimi volitvami povzročila celo vrsto tveganj. Moč je sedaj v, vključena v najvišjem vojaškem svetu. Zakonodajno o pristojnosti pa so pristojnosti predsednika, vendar je zato treba še spremeniti ustavo. In to je tisto, kar nas skrbi. In prav je, da, nas, da smo zaskrbljeni. V Egiptu obstaja nevarnost, da bodo egipčani postali žrtev vojske in žrtev svoje preteklosti ni naša naloga uh, vplivati na transformacijo v Egiptu. Naša naloga pa je, da jih podpremo, kajti demokratično legitimnost moramo dati državi. Hvala. Za eno uh, minuto, kolega Belde. Hvala. Si noči sem slišal egipčane, ki jih še vedno zelo skrbi položaj v njihovi domovini. Obljube predsednika Mursija pa njihovih strahov niso čisto pomirile, kajti od paca Mubarakovega režima so muslimanski bratje vsaj trikrat v pomembnem trenutku eh, požrli svojo obljubo gre za pravni položaj, ki ga je treba urediti za krščansko manjšino, gre pa tudi za to, da moramo delo egipčanskih organov sedaj spremljati. Poleg tega je treba spremljati tudi njihovo delo, ko gre za dogovor z Izraelom. Izrael moramo učinkovito zaščititi in mu zagotoviti samostojnost in svobodo. Hvala. Eno minuto ima sedaj na voljo kolega Obermajer. Hvala, predsedujoči. Mnogi egipčanski kristijani se bojijo, da bodo za novim predsednikom muslimanskih bratov Mursijem začeli živeti v muslimanski državi in da jim bo življenje otežil. Kopti predstavljajo 20 odstotkov prebivalcev v Egiptu, torej okoli 10 milijonov je takšnih prebivalcev. Zaradi preteklega nespoštovanja njihovih verskih in drugih pravic so postali državljani drugega razreda v tej muslimanski državi. In seveda sedaj jih je lahko razumemo, ko se bojijo ko gre za eh, kazniva dejanja, za mm, krvave zločine. Mislim, da je to nekaj, kar ni del arabske pomladi in Lady Ashton bi morala na to opozoriti vse v stikih eh, z egipčanskimi kolegi. Hvala. Sedaj pa eh, naslednji govornik, gospod Milan Mondvemin. Najlepša hvala, gospod predsedujoči pozdravljam volitve v Egiptu, ki so potekale brez večjih problemov in da so rezultati bili sprejeti. Vendar pa glede na nepričakovano odločitev vrhovnega sodišča obroženih sil, kaže na to, da obstaja dvojna oblast v Egiptu. Gre za zelo občutljivo situacijo. Zato je nujno, da obe strani sodelujeta in da pride do tranzicije in demokracije. Veselim se tega, da bo parlament izbiral in da bo parlament pod vozom Morsija predstavljal pluralno družbo v Egiptu. Zelo pomembno je tudi, da se sprejme novo ustavo, ki bo podpirala večstrankarski sistem, vključevanje manjšin in človekove pravice. Ne smemo pozabiti na pravice krščanskih skupin, ki morajo uživati vse svoje pravice. Egipt je ključna država v arabskem svetu in v celotni regiji, kar se dogaja v Egiptu, vpliva na celotno muslimansko uh, regijo. Pomembno je, da egipčanski voditelji vedo, da njihove odločitve lahko vplivajo na stabilnost v regiji. Pozdravljam tudi, da se bodo spoštovali mednarodne eh, pogodbe in sporazumi. Zelo Pomembno je, da se zavemo, da je Egipt v neposrednji bližini, da spremljamo to tranzicijo in da zagovarjamo v vsakem trenutku naše interese in naše vrednote. Istočasno pa bi rad izkazal svojo solidarnost za fundacijo Konrad Adenauer, ki zelo trpi v zadnjih mesecih v Egiptu. Najlepša hvala, gospod Milan Mon. Sedaj pa Elka Dravi, eno minuto. De afgelopen maanden waren boeiende tijden. Najlepša hvala, predsedujoči. Kolegice in kolegi, v zadnjih eh, mesecih je prišlo do dramatične situacije v Egiptu, bilo je veliko razburjanja. Eh, Novo izbrani predsednik eh, je tudi sprožil razpravo o novi ustavi, vendar je bila potem se razpuščena. Po eni strani je videti, da je oblast prevzel nekdo, ki je naklonjen demokraciji, po drugi pa je še vedno v svojih rokah obdržal veliko oblasti. Sedaj ima Evropska unija priložnost, da oceni dejansko stanje v tem prehodu na demokratizacijo oblasti. Očitno je, da je situacija težka, tujih nalož praktično ni, eh, državne rezerve so prazne in zanima me, kaj nameravate storiti za to, da pomagamo egipčanski ekonomiji, da si čim hitreje opomore in s tem pospešimo tudi demokratizacijo. Kolegi. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Karim za eno minuto. Then, gospod predsedujoči, najlepša hvala. Nedavno sem se vrnil z obiska v Egiptu skupaj z drugimi kolegi, to je bilo še pred predsedniškimi volitvami in popolnoma jasno je bila situacija zelo težavna, prihajalo je do bitke za prevlado, parlament je sicer v tistem času še uradno deloval. Imeli smo možnost voditi dialog s tistimi poslanci, ki so bili prisotni, ampak moram reči, da sem bil po vsem tem eh, poln dvomov, da bo prišlo do dejanske liberalizacije. Resnično me skrbijo pravice verskih manjšin in tudi žensk. Ampak kakšen je načrt Evropske unije za podporo Egiptu, kakšnega imamo pred seboj danes? Namreč podpreti jih moramo tako, da tisti, ki so na oblasti, ne bodo mogli izničiti alternativnih možnosti. Moramo pa omogočiti, izbranim zastopnikom, da gradijo družbo in jo izboljšajo na podlagi spoštovanja vrednot človekovih pravic. Eh, govorimo lahko po eni strani kristijani, po drugi lahko sam govorim kot musliman in vendar lahko skupaj gradimo novo družbo. Isto se mora zgoditi v Egiptu danes. Najlepša hvala, gospod Karim. Beseda ima gospod Vigenin za dve minuti že od samega začetka smo vedeli, da bo tranzicija v Egiptu daljši postopek, da bo doživljal spone in pace. In jasno je, da je vse skupaj še otežkočeno z gospodarsko in socialno krizo, imamo pa tudi različne eh, silnice, zmernejše in nekoliko manj zmerne. Videti je, da so tokrat zmagale sodobne demokratične sile, ki so naklonjene zmernemu pristopu. Novi predsednik je videti zanesljiva osebnost, eh, prevzel je veliko odgovornost, da obdrži svoje ljudstvo enotno in da pospeši proces demokratizacije. Mislim, da mu moramo dati priložnost, priznati mu moramo, da je element stabilnosti in moramo mu pomagati ter spodbujati njegove prve korake, ki veliko obetajo. Treba je podpreti posvetne in liberalne stranke, omejiti razvoj islamizma, In druga naloga, ki jo imamo pred seboj, je povečati tudi pritisk na vrhovni svet oboroženih sil, da bodo se stopili z oblasti. Oblast mora priti v roke ljudi in to moramo doseči skupaj, svet, komisija eh, in tudi v okviru naše nove sosedske politike je treba poskrbeti za podporo temu prehodnemu obdobju, za socioekonomski razvoj države in ne smemo izgubiti poguma samo zaradi tega, ker se dani predsednik zastopa muslimansko bratstvo. Sodimo človeka po njegovih dejanjih in ne po naših pričakovanjih oziroma nekih političnih ozadjih in zgodovini. Najlepša hvala, gospod Venegin. Sedaj gremo na sklop Catch the Eye. Prvi ima besedo gospod Howitt. Um, Vesel sem, da lahko prispevam tej razpravi. Številni se bojimo, da ob opazovanju te situacije v Egiptu eh, pogosto ne vemo, kakšno je dejansko stanje in da je tudi tokrat prišlo do manipulacije pri glasovanju. Ali je eh, res prišlo do tranzicije ali ne. Če je to res, potem moramo to pozdraviti in pri tem ne smemo preferirati ene politične stranke v škodo druge. Treba je počakati na to, kakšna bo politična realnost in mislim, da obstaja še nekaj upanja, da je tisto, kar se je zgodilo v Egiptu, dejansko pozitivno. In nekateri predstavniki muslimanskega brasa so nam tudi osebno povedali, da so popolnoma predani demokratičnim ciljem in pluralizmu, tako da mislim, da ni treba začeti metati kamenja, preden se prepričamo, zakaj res gre. Eh, sem pa prepričan, da moramo pogledati, kaj se bo dejansko zgodilo in potem Eh, se odločiti, kaj naprej. Dotlej pa moramo podpirati demokratizacijo Egipta. Hvala lepa, gospod Hawit. Zadnja je gospa Sarantini. Dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk een verzoek aan u. Eh, Najlepša hvala, predsedujoči. Imam pravzaprav eno prošnjo. Videli smo, kaj se je dogajalo med volitvami v Egiptu. Eh, lepo je, da imamo prvič svobodno izvoljenega predsednika, gospoda Mursija. In uh, videli smo tudi, kaj se je dogajalo, kako je ukrepala uh, vojska, ki mu je tako oduzela že nekaj pristojnosti. Zato mislim, da bi bilo dobro, da ta Evropski parlament čim prej povabi gospoda predsednika Mursija, da pride na obisk in nam pove, kakšno je dejansko stanje v Egiptu, kakšni so njegovi načrti, da se pogovorimo s tem svobodno izvoljenim predstavnikom ljudstva, predsednikom ljudstva, ki je pravzaprav edini pravi sogovornik za nas, saj se vendar ne moramo pogovarjati z nekim vojaškim poveljnikom. Tako da upam, da se bomo tukaj čim prej videli in izrazili osebno svojo podporo. Najlepša hvala, gospa Sargentini. S tem je sklop Kerždijaj zaključen. Kot zadnji v razpravi pa ima besedo gospod Mavrojanis. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, naj se ozrem na nekaj pripomb, ki ste jih imeli, drage poslanke in poslanci. Uh, kot uh, prvo ste omenili prikrajšanje nevladnih organizacij, ki so jim bila omejena sredstva in podali ste njihovo pomembno vlogo za demokratizacijo družbe. Res je, da je naša podpora nevladnim organizacijam eden ključnih elementov pomoči Evropske unije sosednjim državam. Vendar mora Evropa eh, nujno zelo tesno spremljati dejansko stanje na terenu. Visoka predstavnica je izrazila svojo globoko zaskrbljenost zaradi omejevanja delovanja civilne družbe in v tem smislu je že podala dve izjavi tudi pred tem parlamentom. Sklepi sveta za zunanje zadeve 27. Eh, februarja letos so tudi namenili nekaj pozornosti tem vprašanjem. Namreč vprašanja podpore nevladnim organizacijam. V tem smislu smo 21. februarja letos tudi poslali posebno sporočilo egipčanski vladi in takrat smo bili tudi pripravljeni počakati na novo zakonodajo v zvezi z delovanjem nevladnih eh, organizacij, eh, vendar zaenkrat ni prišlo do drugih premikov, razen do umika prepovedi potovanja članom nevladnih organizacij v tujino. Evropska služba za zunanje delovanje bo še nadalje pozorno spremljala delo pristojnih organov v Egiptu eh, in vseh drugih naših partnerjev v nevladnih organizacijah, da bomo videli, kaj se bo dejansko dogajalo. Nekateri med vami so izrazili tudi močno podporo eh, bilateralnemu sporazumu med Izraelom in Egiptom. Urad visoke predstavnice pozorno spremlja tudi to vprašanje. Novi predsednik je zelo jasno nakazal svoj namen, da se bo tega dogovora tudi držal. Seveda pa moramo še nadalje budno spremljati dogodke in povdarjati pomen tega sporazuma. Rad bi se ponovno zahvalil cenjenim poslankam in poslancem tega parlamenta za eh, to zelo zanimivo razpravo in za pozornost, ki jo namenjate Egiptu v tem težavnem obdobju. Še nadalje bomo s posebno pozornostjo spremljali razvoj dogodkov glede eh, pristojnosti eh, vrhovnega poveljstva oboroženih sil in eh, poteka demokratizacije v Egiptu. V smislu kršitve človekovih pravic moramo reči, da je treba čim bolje podpreti demokratični prehod in zagotavljanje spoštovanja temeljnih človekovih pravic v tej državi. Vendar moramo najprej dejansko stanje previdno oceniti in v tem eh, kontekstu, kot je dejal tudi predsednik Petering, kar moram tudi podariti, Opravičujem se vam namreč, če sem bil videti, kot da ne spremljam pozorno vašega komentarja, vendar sem ga res poslušal pozorno. Res je, treba je posebej eh, paziti na spoštovanje pravic veroizpovedi in eh, v imenu podpredsednice Lady Ashton vam lahko zagotovim, da bo Evropska unija še nadalje zelo pozorno spremlja razvoj dogodkov v Egiptu in upamo, da bomo v prihodnem času vzpostavili še tesnejše stike z novim predsednikom in z novo vlado. Hvala lepa. Mavrojanis. Hvala lepa, gospod Mavrojanis. S tem je razprava zaključena. Naslednja seja bo jutri, pa četrtek 5. julija od 9. do 14. in od 15 do 17. Dnevni red imate na spletni strani Evropskega parlamenta.